dober dan kolegice in kolegi. Mislim, da je čas, da nadaljujemo z zasedanjem. Najprej, eh, zapisnik včerajšnje seje ste dobili, ima kdo kakšno pripombo? Očitno ne. S tem smo torej zapisnik seje v